pripravami mm, za novo komisijo predstavniki eh, političnih skupin. Najprej Josef Daul v imenu poslanske skupine Evropske ljudske stranke krščanskih demokratov. Gospod eh, predsednik. Predsedniki in predstavniki komisije in eh, sveta. Želel bi v imenu Evropske ljudske stranke najprej povdariti, da mislim, da bi gospod Barozo z kandidati za komisarje vsekakor sposoben opravljati naloge, ki so pred nami. Evropa se sooča s svetovno recesijo. Pred 60 leti, ko je Evropa nastala, smo, se je pravzaprav Evropska unija oziroma skupnost rojevala v recesiji. Veliko je posledic krize, dosti teh posledic smo že, smo že odpravili, dosti pa nas še čaka dela. Gre za sistem avtomatičnih stabilizatorjev, sistem solidarnosti. To je nekaj, eh, od česar so imeli moji prijatelji tukaj veliko koristi. Gotovo veste, da se lahko brez eh, mehanizmov za stabilnost in solidarnost eh, mnogi soočamo s še večjimi težavami v prihodnosti. Vendar to so mehanizmi, s pomočjo katerih je evropsko gospodarstvo eh, ostalo živahno. Gre za celo vrsto težav, ki jih še moramo premagati. Svet je postal večpolaren po samem sebi. Že pred nekaj leti smo se zauzemali za miren svet multilateralne narave. Vendar danes eh, moramo seveda z mm, mirnimi in mirnodobnimi inštrumenti še naprej odločno eh, se zauzemati za eh, uspešnost Evrope. Imamo nove zamisli pred seboj in mislim, da se moramo tukaj zlasti inovativno obnašati, ko gre za boj proti podnebnim spremembam, po drugi strani pa se moramo soočati z konkurenčno silo drugih gospodarstev sveta. Imamo še mnoge težave. Demografski problemi v Evropi so zelo eh, akutni. Gre tudi za težave gospodarskega upravljanja in vodenja, ki jih moramo odpraviti. In zaradi vsega tega moramo še naprej konsolidirati našo skupno valuto, evro, moramo konsolidirati našo industrijsko politiko, kmetijsko politiko, da bomo zagotovili varno hrano in varno skrbo za hrano za 500 milijonov evropejcev. Na področju tehničnih inovacij moramo narediti korak naprej računam na Evropsko komisijo, da bo obranila interese Evropske unije pri eh, doseganju koncesij od naših svetovnih eh, partnerjev tam, kjer je treba in da bo pokazala v veliko iznajdljivosti, ko bo iskala nove rešitve, takrat, ko partnerji ne bodo prisluhnili našim eh, predlogom predsedniki, eh, ko gre za skupni, enotni evropski trg, smo naredili že veliko, vendar se moramo soočati z novimi izzivi tukaj, naprimer področje socialnih zadev, eh, obdavčenja. Evropa konec koncev ne more ostati brez eh, nekaterih povezovalnih elementov. Istočasno pa moramo povečati svoje delo, ko gre za zunanje izzive, na področju varnosti, obrambe, industrijske politike in na področju varovanja okolja. Evropa mora odločno vre, eh, braniti svoje vrednote miru in blagostanja za vse. Evropa mora postati svetovni subjekt, akter, ne pa samo področje, na katerem vlada eh, pravna država in eh, blaginja. Naša politična skupina Eh, računa, da bo komisija učinkovito delala na vseh teh področjih. Če tega ne bo naredila in seveda nimam razloga, da bi dvomil, da bo, potem ji bomo morali otegniti svojo podporo. Predsednik komisije, gospod Barozo, podpiramo vas in upamo, da boste ambiciozni pri svojem delu. Če bomo sodelovali, potem bomo v veliki meri lahko dosegli skupne cilje. Najlepša hvala, gospod predsednik Evropske ljudske stranke v imenu skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu bo sedaj spregovoril gospod Šunc. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, gospod in gospodje, socialisti in demokrati smo dosti premišljali, ko smo uh, se odločali, kako bomo glasovali. V preteklosti smo uh, sicer imeli težave pri uh, odločanju o tem, uh, koga od komisarjev uh, podpreti, kako Lizbonsko pogodbo podpreti in uresničevati. Danes pa moramo oceniti na podlagi novih okoliščin ta novi kolegi. Ko ocenjujemo novi kolegi, imamo dve možnosti. Lahko se delimo v parlamentu na leve in desne, eh, lahko rečemo, da med njimi vlada ideološki konflikt in tako tudi glasujemo. To je samo ena možnost, ampak Evropa ne deluje tako. V tem parlamentu nimamo eh, ne mi, ne Evropska ljudska stranka, ne eh, skupina zavezništva liberalcev, večine. Evropa pač ni skupnost, v kateri bi se neka politična skupina kot večina uveljavila in rekla, tako bomo vodili Evropo. Ne, Evropa je skupnost kompromisov in zaradi tega je včasih zelo težko jo razumeti. Vendar bolje je imeti permanentni kompromis, ki bo prinesel uh, uspeh in socialno varnost, kakor da se začnemo prepirati, ne da bi kakršne koli koristni uh, iz tega izvlekli. Zaradi tega je za nas zelo težko dobro ocenjevati to komisijo. Sveda bi bilo bolj zabavno, če bi s kolegicami in kolegi iz drugih političnih skupin se načelno prepirali. Ampak Evropa potrebuje konkretne rezultate. Zato smo se vprašali v naši politični skupini, kaj lahko mi kot socialisti, demokrati zahtevamo in kaj lahko uresničimo. In potem smo si izbrali več kriterijev. Eden od kriterijev je ta, da hočemo, da ta komisija na visokem mestu zastopa Evropo, kot je treba in zaradi tega mislimo, da je treba podpreti tudi um, mesto uh, naše zunanje predstavnice, predstavnice za varnost in zunanje zadeve. In Katie Ashton, kandidatka, mora biti tukaj v parlamentu sposobna zoprstaviti se nekomu, ki ji v Franciji um, očita mm, fašizem, nacizem kot nekoga, ki zanika holokaust. Katie Ashton se mora biti sposobna zoprstaviti temu. Wir haben die Frage gestellt, Postavili smo si vprašanje, ali lahko ocenimo socialne posledice te nove komisije, bi bilo, kar bi bilo vključeno v zakonodajo Evropske unije. Treba se osredotočiti naprimer na nekatere ukrepe, kot je direktiva o storitvah. Eh, ali je takšne ukrepe, takšne zakonodajne akte sploh eh, dobro spremati? Kajti vsak ukrep, ki ga sprejme ta komisija, bo sedaj treba predhodno oceniti na podlagi Lizbonske pogodbe, tako da bomo ocenili vnaprej tudi mi, kakšne bodo posledice, tako kot komisija. Hočemo imeti situacijo, ker bo do zakonodajne odločitve tega parlamenta vključene v zakonodajno pobudo Evropske komisije. To smo že dosegli in to je velik napredek, kar pomeni, da že prej obstoječa eh, možnost eh, do zakonodajne pobude tega Evropskega parlamenta sedaj postane realnost in to je velik korak naprej. In končno hočemo doseči, da bo moč, ki jo imamo v Evropskem parlamentu kot druga politična skupina ali kot politična skupina, ki nima kvalificirane večine v tem Evropskem parlamentu, lahko svoje moč, svoje zastopnike prenese v komisijo. Trije od članov eh, bodoče komisije, saj so, so naši eh, predstavniki v navednicah, ampak vendarle. V razpravah eh, so tudi o naših kandidatih, pa tudi o drugih dvomili. In seveda je bilo treba razmisliti o tem, kaj so pomisleki in kakšen je napredek, ki ga lahko dosežemo. In zato smo se odločili, da vam bomo za, izrekli zaupnico za naslednjih pet let. Če rečem vam, potem to velja za kolegi, komisarki in komisarjev. Računate lahko na našo podporo, če boste resno vzeli to napotnico, popotnico, ki sem vam jo poslal, da hočemo imeti več socialne Evrope moramo skupno prevzeti odgovornost, da bo Evropa postala bolj socialna in socialno, uh, socialisti in demokrati vam bomo dali zaupnico. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Kiefer Verhofstadt v imenu skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo. Izvolite, gospod Verhofstadt. Gospod predsednik, moja skupina bo podprla novo Evropsko komisijo. zavezništvo liberalcev in demokratov je odgovorna skupina, politična skupina. In kot takšna smo prepričani, da bomo v naslednjih petih letih se soočali z zelo kritičnim obdobjem za Evropsko unijo in evropske državljane. Tako kritično, da potrebujemo za to obdobje Evropsko komisijo, ki lahko računa na široko uh, proevropsko podporo v tem parlamentu. Pa še nekaj, da ne bo uh, eh, dvomo, gospod predsednik. Naša podpora je tokrat bolj pogojena, kakor v prejšnjih petih letih. Danes pričakujemo, da bo nova Evropska komisija motor, ki bo poganjal Evropsko unijo naprej. Potrebujemo drzno, bolj ambiciozno komisijo, komisijo, ki bo uporabljala bolj celovit gospodarski in socialni pristop. Evropsko komisijo, ki bo vodila takšno strategijo, strategijo, ki lahko od držav članic tudi zahteva in doseže, da naredijo to, kar morajo. Če govorimo o evromočju, mislim, da je treba podariti, da potrebujemo poleg obstoječega monetarnega stebra večji gospodarski in socialni stebr. Evropa, evromočje je danes eh, območje neustreznih rezultatov, Eh, zlasti, ko gre za uporabo tako imenovane metode odprte, odprte metode koordiniranja, usklajevanja. Eh, nismo dosegli vsega, ko gre za podnebne spremembe, obramno politiko, zunanjo politiko in tak drzen pristop bi moral biti zasnovan na spoznanju, da na multipolarnem svetu jutrišnjega dne Evropa, gospod predsednik, ne more odigrati pomembne vloge, ne da bi bila bolj uspešna in ne da bi bolj poglobila svojo in povezanost v bližnji prihodnosti. Od vas pričakujemo, da boste ta pristop sprejeli, da boste delali v prihodnosti z jasnimi, odločnimi in ambicioznimi predlogi za reforme na vseh omenjenih področjih. To pričakujemo, da bomo dosegli tudi tako, da bo komisija svojo uh, pristojnost za dajanje zakonodajnih pobud in pobud polnosti izkoristila. In gospod eh, predsednik, komisija mora delati kot kolegi, kot eh, povezano kolektivno telo, kajti močna komisija, gospod predsednik, je nekaj, kar je koristno za vse za nas, pa ne samo koristno, temveč tudi nujno. Lizbonska pogodba nam eh, ponuja nove orodja in nove možnosti delovanja. Visoka predstavnica, gospa Ashton, vas prosimo, da izkoristite vsa ta nova orodja. Več pričakujemo od visoke predstavnice, kot smo dosedaj od nje dobili. Vaša vloga to zahteva in Evropska unija to zahteva. Izkoristite priložnosti. Vzemimo samo potres na Haitiju kot primer. Vzpostavite eh, takoj eh, civilno zaščito oziroma enote za civilno zaščito v Evropski uniji. Gospod predsednik, dobili boste našo podporo in zagotovili vam bomo našo angažiranost pri delovanju v smeri nove Evrope. Hvala. Hvala. V imenu skupine zelenih Evropske svobodne zveze dajem besedo predsedniku Danielu Konventitu. Zakaj ste tako živčni? trenutek. To ni razprava, gre za izjave voditeljev političnih skupin in ne za razpravo. Prosim, da v tem delu zasedanja se vsi zavedate, da ne gre za razpravo, gre samo za kratke izjave, ki jih morajo dati predstavniki političnih skupin. Zato lepo prosim, da uh, razumete, da ignoriram vašo prošnjo, da vam dam besedo. Prosim, če nehaš čakati. Que... Dobro, veste, da zeleni ne bomo podprli te Evropske komisije. Vendar, ponudili vam bomo svoje zamisli svojo domišljijo in svojo odločnost za to, da zamisel o Evropi resnično zaživi. Gospod Barozo, nekaj se ne pojdite igrice, v kateri boste trdili, da tisti, ki ne bodo podprli vaše komisije, so proti Evropi. Z drugimi se kar igrajte, z nami, zelenimi pa prosim, da ne. To, kar vam bomo mi zagotovili, je sodelovanje. Sodelovanje brez kakršnega koli nasprotovanja, če hočete narediti korak naprej, ko gre za lastne vire Evropske unije, za skupno obdavčitev, ko boste branili evropsko suverenost, pa naj eh, se bodo vam pri tem boju pridružili ali Francija ali Nemčija, popolnoma ne pomembno je to. Podprli vas bomo, če se boste. S svetom soočili ko svet želi eh, nekatere priseljence vrniti v Afriko, v nevarna eh, območja Afrike in tako naprej in tako dalje. Skratka, pomagali vam bomo tam, kjer boste resnično se zauzeli za Evropo. Komisija se mora zauzeti za to, da bomo tudi vedeli, kakšna je eh, pravna podlaga za ta pogajanja s svetom v tem konkretnem primeru kar zadeva podnebne spremembe. Če hočete, da bo Evropa naredila eh, korak na mesto 2020 do 2020 v smeri 30 odstotkov do leta 2020, vas bomo podprli. Če boste želeli narediti korak naprej, da se uredijo finančni trgi po tej finančni krizi, vam bomo pomagali. Če hočete narediti korak naprej na področju varovanja, varnosti v Evrope vam bomo pomagali. Če boste hoteli rešiti celo vrsto takšnih dilem, vam bomo pomagali. In upamo tudi, da bomo končno se rešili uh, norosti, kakršna je naprimer Grčija, ki 40 odstotkov svojega BDP-ja nameni vojaškim zadevam, istočasno pa ima tako velik proračunski primankljaj. Pri takšnih zadevah vas bomo podprli. Ampak uh, zadnjič smo se zmotili, ko smo glasovali o gospodu Dimasu. Tudi tokrat se bomo morda zmotili. Ampak uh, vseeno z. Uh, Eh, priznali bomo napake, ki smo jih naredili in poskušali narediti nekaj boljšega. Hvala lepa, gospod Timothy Kirkop, Evropski konzervativci in reformisti, prosim. Hvala lepa. Nekatere države članice menijo, da je imenovanje komisarja dobro za razreševanje notranjih političnih razprtij. Evropska komisija bi morala zbrati talentirane, učinkovite politike iz vse Evrope, politike z izkušnjami in kompetentnostmi, da bi se soočili s pomembnimi izzivi. Po letih institucionalnih težav mora sedaj Evropa najti pot naprej. In to pričakujejo tudi državljani od nas. Moramo sodelovati, moramo podpreti oživitev gospodarstva, ustvariti nova delovna mesta in ustvariti moramo tudi to, da bomo vodilni na področju energije in podnebnih sprememb. Reformirati moramo evropski proračun in veliko ključnih programov. Gospod Barozo, imamo pravega voditelja za to, to ste vi in imate ambiciozen načrt in osredotočate se na stvari, ki so pomembne in to podpiramo na splošno. Vsaka država bi morala podpreti njegova prizadevanja in bi morali poslati zelo močnega kandidata. Včasih se to ni zgodilo. Seveda mora podpreti vsakega člana tega. To pričakujemo od voditelja, kot je on. Pri organizaciji njegovega moštva pa je verjetno storil vse, kar je mogel, glede na to, kar je imel. Nekateri kandidati so odlični in so se dobro drzali na predstavitvah, nekateri pa so bili slabi. Nekateri so se distancirali tudi od njegovih političnih smernic. Predsednik, če bomo podprli komisijo, seveda bomo konstruktivno sodelovali z vsakim komisarjem in upamo, da bomo pozitivno presenečeni. Vendar pa imajmo vsaj letno oceno parlamenta komisije. Predsednik, gre za postopek, ki še vedno ni ustrezen in ga ne moremo v celoti podpreti. In zaradi teh razlogov evropski konzervativci in reformisti se bodo danes vzdržali pri glasovanju. Nekatere skupine, gospod predsednik, niso združene. Mi smo združeni v prid našem tem stališču, da se bomo zdržali. Hvala lepa. V imenu konfederalne skupine Evropske združene levice, zelene nordijske levice, gospod predsednik Lothar Biski, prosim gospod predsednik, gospod Barozo, kolegice in kolegi. Tudi moja politična skupina je bila aktivna pri predstavitvah kandidatov za komisarje. Pri nekaterih smo dobili pozitiven vtis. Manj navdušeni pa smo glede razporeditve resorjev. To zadeva tudi nekoliko ne pregledno področje nalog visoke predstavnice za zonanjo in varnostno politiko, ki je istočasno tudi podpredsednica komisije. Nekateri kandidati so nas tudi razočarali, bili so slabi. Seveda, najprej smo namenili vprašanja političnemu delovanju. Kakšen bi naj bil proces integracije Evrope v prihodnje in kateri ukrepi so na tem področju za kandidate najpomembnejši? tukaj smo dobili preveč dvomnih, eh, nejasnih odgovorov, ki jih politično ne moramo podpreti. Kljub temu, da si želimo socialne Evrope, govorimo vedno več o privatizaciji, deregulaciji in tudi ni dovolj prožne varnosti. Ta prožnost je zelo pomembna, socialna varnost pa vedno manj. Podnebne spremembe so na dnevnem redu, vendar pa ne vidimo premika od onesnaževanja s premogom in tradicionalnih oblik energije. Prav tako ne vidim napredka pri podnebnih spremembah in pri razvojni pomoči. Kar se jedrskega orožja v Evropi tiče, tudi tukaj ni napredka. Gospod Barozo, gospod predsednik, seveda cenim, da ste predstavili kandidate in kandidatke na predstavitvah, vendar pa moja politična skupina ne more glasovati za vaš kolegi. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu skupine Evrope svobode in demokracije, gospod Ferič, prosim. Gospod predsednik, naslednje generacije bodo slišale zgodbo da je nekoč bila Evropa razdaljena. Imeli smo velik zid sredi Evrope. In na vzhodu so bili zelo revni, niso imeli demokracije in so želeli pod zlobim režimom komunizmom, ki je zatiral veliko ljudi. Vendar pa sedaj veselje. Zid je padel. In imamo 27 narodov in vsi narodi živijo demokratično in pol milijarde ljudi živi v miru. Vendar pa žal. Sadly. No, there is more.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 Želil, v skušnjavi sem, da se usedem, vendar pa bom nadaljeval. Politiki, ki so odgovorni, so postali pohlepni in želeli so si več denarja in več moči. In zato so se zatekli k lažem in prevaram in so uporozorili dramatični puč, največji, kar jih je svet videl. Vendar pa niso potrebovali nabojev za to, bili so veliko bolj prebrisani kar so storili, je bilo to, da so iznašli novo pogodbo, Lizbonsko pogodbo. In potem, in potem so dali 27 državam ogromno moči, neomejeno moč. To so bili, bile države, ki so sprejemale vse zakone. Seveda so imeli zastavo, imeli so himno, zgradili so novo državo, vendar pa so ignorirali ljudi. In s tem so lepo ustvarili zlobni sistem, proti kateremu so se borili na vzhodu in pod katerim so preživeli. Najbolj neverjetno pa je bilo, da je veliko novih voditeljev tudi delalo za ta zlobni sistem prej. Seveda pa je bil načrt pravi polom in vse skupaj je spodletelo. Vendar pa, še vedno novi voditelji ne poslušajo ljudi. Ne, Vedno več je revnih, ljudje nimajo več možnosti povedati, kaj mislijo in na koncu je prišlo do nasilja. In ljudje so si tako priborili nazaj nacionalne države in demokracije. In morala te zgodbe je, da se iz zgodovine niso nič naučili. Predsednik prekinja. You, Hvala lepa, gospod predsednik. You, Hvala lepa, gospod predsednik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 Nach dem Märchen erzählen, das Sie gerade gehört haben, würde ich gerne. Po tej pravljici bi se rad vrnil k resničnosti. Moj sin je star 17 let in se zelo intenzivno uči angliško, ker ve, da je to delovni jezik in ker upa, da bo tako dobil ustrezno delovno mesto. Je navdušen evropejec, vendar pa ima dosti evropske politike in to je upravičeno tako. Špigel v Nemčiji že piše o tem, da ljudje ne marajo več politike. Kljub temu pa si milijoni ljudi po Evropi želijo delojočo, smiselno demokracijo 21. stoletja. Kaj pa nam ponujajo danes? Imamo najboljše v komisiji, ki jih potrebujemo. Mi tukaj v zadnji vrsti predstavljamo samostojne poslance, ki je odločilno prispevala k temu, da so desničarski radikalci še vedno samo obroboj nimajo politične skupine. Smo vneti evropejci, vendar pa zato, prav zato smo razočarani nad osebjem, ki nam ga ponujajo in nad kakovostjo. Če bi skušali zaposliti asistenta, kot je gospod Oettinger, ki ga lahko slišimo na YouTubu, kako govori angliško, bi verjetno ga ne zaposlili. Mu ne bi uspelo dobiti tega delovna mesta. Gospod predsednik komisije, veliko je izkušenih poslancev v Evropskem parlamentu. Švedsko kandidatko imate enega, vendar pa zakaj nimate Otmarja Karasa, zakaj nimate nemškega poslanca? Zato, ker ne smete. Zato, ker kljub Lizbonski pogodbi ste še vedno ujeti, ker še vedno niste dovolj neodvisni, da bi suvereno odločali. Ne vi in ne mi kot parlament. Žal, še naprej ne moremo zaveniti posameznega, kandidata za komisarja in to je stanje, ki smo ga imeli v Avstriji 19. stoletju in to ni stanje, ki se ga želimo v Evropi. In prosim, pazite, če boste nadrevali tako, boste samo delali za nacionaliste in za desnico. Potrebujemo pa več demokracije. Hvala lepa. Gospod Bruno Golniš je želel podati osebno izjavo po členu sto enainpetdeset Merci, monsieur le président, c'est exactement cela. Je... Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratek bom. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospod Šulc me ni imenoval, vendar pa je namignil, da so me francoska sodišča obsodila zanikanja holokausta. Naj mu povem, da nima prav in da bom vesel, se pogovoriti. Zadovoljstvo se bom pogovoril z njim ali s komerkoli drugim v parlamentu, ki je odgovoren za imuniteto, da se bom pogovarjal o sodbi prizivnega francoskega sodišča, ki me je oprostilo vseh teh obsodb in dejali so, da so me preganjali na podlagi besed, ki so bila izuzete iz konteksta. moji politični nasprotniki pa so izdelali te obtožbe in jim pa ne sodijo. To je zelo nenavadna sodba, redka. In uspelo mi je izpodbiti tožbo, ki je bila preizrečena pod neko drugo jurisdikcijo. Tako, da je gospod Gorniš tako neodvisen kot gospod Dreyfus. Nisem dejal, da je gospa Ešton komunistka. Dejal sem, da je bila pacifistka, ki jih je Lenin imenoval tovariši na isti poti. Hvala lepa, gospod Gorniš, torej samo osebno mnenje. Samo to je dovoljeno. Panje Gorniš. Gospod Gorniš. Hvala lepa. To bi naj bila samo osebna izjava. Proszę Państwa, przechodzimy do głosu. Tako, sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Vemo, kako pomembno je to glasovanje. Gre za tri predloge resolucije po dnevnem redu glede sestave komisije glasujemo o resoluciji zelenih, kjer ni predlogov sprememb. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Tako, sedaj prehajamo na glasovanje o resoluciji GUE NGL, tudi tukaj ni predlogo sprememb, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, sedaj pa še tretja resolucija, konzervativci in reformisti, tudi tukaj ni predlogo sprememb. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Če vsi ste glasovali? Ste vsi glasovali?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 Rad bi najiskreneje čestitev novo izvoljenemu kolegiju komisarjev in predsedniku Brzu. Vsem vam torej čestitke. Ogromno dela je pred vami, veliko pričakovanj naših državljanov eh, je tukaj in čas je za ukrepanje. Gospod eh, da predsednika rotirajočega predsedstva in predsednika sveta bom takoj obvestil o rezultatu našega glasovanja, tako da bo eh, komisija izvoljena in da bo 31. oktobra 2014 lahko upravljala svoje delo. Do takrat. Najlepša hvala. Ah, council. Yeah. Ja isto do pescado. Uh, yes, colleagues. Colleagues and colleagues. Well, you, you take the floor, yeah? Okay. Uh, if you could sit down. Uljudno vas prosim, če se usedete samo še trenutek. Predstavnik sveta bi nam želel povedati nekaj besed. Samo trenutek, prosim, gospe in gospodje. Uh, Izjava sveta. Prosim, gospe in gospodje. Eh, Gospod predsednik Barozo, predsednik Barozo, prosim, dve minuti še prisluhnimo izjavi sveta. Izvolite. Najlepše hvala za besedo. Hvala, gospod predsednik. Rad bi čisto na kratko izrazil čestitke sveta novoizvoljeni komisije v celoti, pa tudi njenemu predsedniku Barozu. Ravno kar je bila komisija potrjena, to kaže zaupanje tega doma. V naslednjih mesecih in letih bo Evropski parlament in komisija igrala bistveno ulogo pri soočanju z izzivi v Evropski uniji. Gre za podnebne spremembe, eh, globalizacijo na, evropski, na svetovni ravni gospodarske izzive in krize, ki še vedno trajajo. Prišle bodo nove pobude, pobude od državljanov v skladu z Lisbonsko pogodbo in seveda je tukaj tudi novo ustanovljena služba za zunanje delovanje. Pri vsem tem bosta komisija in parlament odigrala bistveno vlogo mi kot svet pa si želimo, da bi eh, komisija bila močna, da jasno je, ima ogromno pristojnosti, ki sicer niso omejene, vendar jih je dovolj, da lahko deluje kot močen organ. Upamo, da bo komisija opravila svoje delo hitro in dobro kajti to si želijo evropski državljani in državljanke. Želijo si takojšnje ukrepanje po tem obdobju institucionalne negotovosti. Želijo si, da komisija zaviha rokave, da dodovesti, kar je bilo izgubljeno in da začne novo obdobje v evropski politiki, ki bo odločilno za 21. stoletje. Torej, predsednik Barozo. govorili ste kot evropejec in imate popolno podporo Evropskega sveta. Gre, če boste gradili več Evrope in če boste približali Evropo državljanom, potem lahko računate na našo podporo. Najlepše hvala, gospod predsednik. Najlepše hvala državnemu sekretarju gospodu Garidu v imenu predsedstva je govoril. Sedaj pa dajem besedo gospodu Barozu. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, čisto kratek bom v svojem lastnem imenu in v imenu vseh komisark in komisarjev v komisiji bi se najiskreneje zahvalil za zaupanjem, ki ste nam ga ravno kar izkazali. Zelo smo počaščeni za vašim glasovanjem. In vidimo, da imamo v vseh političnih skupinah veliko podporo. To je pravi trenutek za drznost v Evropi in tudi eh, predsedniku sveta bi se rad zahvalil za njegove tople besede. Sedaj je pa res prišel čas, da začnemo delati. Predtem pa mi dovolite še en komentar. Med glasovanjem sem slišal nekatere pripombe in zelo jasno bi rad povedal naslednje tiste, ki primerjajo totalitarno eh, Sovjetsko um, zvezo z Evropsko unijo, ne vejo, kaj je bila diktatura in ne vejo, kaj je demokracija. V Evropski uniji imamo demokratično izvoljen Evropski parlament in to je demokracija. In vi ste kot izvoljeni predstavniki ljudstva izvolili Evropsko komisijo in to je demokracija. In za to demokratično legitimnostjo, ki ste nam jo dali, vi, ko, ki uh, je, jo podpira uh, eh, 27 držav članic, smo eh, z ponosom pripravljeni delati z vso odločnostjo za demokracijo v Evropi, v eh, Evropi, ki je eh, znanilec svobode na svetu. Najlepše hvala. To je konec oziroma zaključek tega, te točke dnevnega reda. To je samo še čas, ko vam lahko še enkrat čestitam. Najlepša hvala.